Eh, moji dokumenti so v češini in zato bom to prebral v češini. Rad bi vam dejal, da gospa Enes Mašart eh, sporočajo, da se umikajo eh, z mesta poslanca Evropskega parlamenta zaradi tega, ker so bili izvoljeni v nizozemski parlament v skladu z pravilnikom za izvolitev eh, evropskih poslancev v neposrednih volitvah in v skladu z poslovnikom lahko torej sporočimo, da od 17. junija naprej eh, njihov mandat ne velja več. Eh, potem projekt direktive Evropskega sveta o zaščiti